dali še poseben poudarek na preventivi in na dinamiki našega boja. E, lepa hvala vsem in lahko noč. hvala lepa glasovanje bo potekalo jutri prehajamo zdaj na naslednjo točko dnevnega reda to je poročilo gospe toja o uporabi informacijskih in komunikacijskih tehnologij za olajšanje prehoda na energetsko učinkovito gospodarstvo z nizkimi emisijami oglika. Besedo predajamo za štiri minute gospe Toja. Hvala lepa, predsedujoči. Poročilo, ga, katerem danes razpravljamo in jutri bomo o njem glasovali, se uklaplja v uh, paket uh, eh, svežen ukrepov 2020, ki je eden od najbolj daljnovidnih uh, plodov prejšnje zakonodajne dobe. Če bi me vprašali, kaj želim rešiti od prejšnjih petih let, bi gotovo na prvo mesto uvrstila paket 2020. Torej, mislim, da je pomembno, da rečemo, da v zvezi s tem poročilom je prišlo do zelo intenzivnega dela tako strani Evropske komisije, dejansko vzvodno od tega imamo neko um, sporočilo in priporočilo in potem tudi delo odbora ITRE in drugih odborov, ki so uh, obogatili uh, prvotno besedilo številnimi dodatki, izboljšavami in predlogi sprememba. Um, naj povem, da morda eh, ena, pri eni točki prihaja še do nekoličnega razhajanja v parlamentu in upam, da z jutrišnjim glasovanjem bomo to presegli in to zadeva bolj ali manj obvezujočo naravo, ki jo želimo pripisati vsebinam tega poročila, za katerega pa želim povdariti, eh, da je bilo delo upravljeno eh, zelo složno. Eh, torej, IKT tehnologije so tehnologije, informacijske tehnologije, komunikacijske tehnologije, ki predstavljajo pomemben sektor, tudi kar zadeva samo težo v evropskem gospodarstvu. Govorimo o tem, da je tukaj zaposlenih 7 odstotkov evropskega gospodarstva evropskih delavcev in samo šest odstotkov BDP-ja, kar pa ni nezanemarljivo. Eh, in eh, torej dober delež delovne sile in tudi eh, evropskega prihodka. Ampak to ni pomembno samo zaradi tega, ampak tudi zaradi doprinosa, ki ga lahko pomenijo in za bistven del in ulogo, ki jo lahko odigrajo pri olajšanju prehoda našega gospodarstva na neko gospodarstvo, ki bo seveda še vedno razvito, ampak z manjšim deležem emisij oglika in torej z manjšo stopnjo onesnaževanja za našo in za prihodnje generacije. Se pravi, da konkretno, s konkretnimi spremembami, s konkretnimi spremembami v načinu življenja in proizvajanja in tudi spremembi načine potrošnje bo to lahko privedlo do tiste industrijske revolucije, ki bo zaznamovala prihodnost našega socialnega in gospodarskega življenja ne samo na naši celini, ampak po celem svetu. Kako lahko IKT eh, lahko tako bistveno prispeva k tej spremembi našega gospodarstva. S tem, da spremeni sami sektor, poročilo želi dokazati, kako lahko te tehnologije lahko eh, oziroma kako lahko ta sektor pogleda sam vase in ugotovi, kako lahko uporablja tehnologije za to, da uporabi manj energije, torej da je bolj učinkovit. Lahko prispevajo tudi pri drugih pomembnih panogah, kot je gradbeništvo in promet naj uh, eh, vzamemo v roke podatke komisije, uh, to sta dve panogi, kjer uh, večja učinkovitost tudi iz svežnja 2020 lahko uh, privede do uh, zmanjšanja, kajti promet danes porabi 27 odstotkov energije v Evropi, 40 odstotkov pa odpade na porabo za uh, gradbeništvo, za stanovanje, za segrevanje oziroma klimatizacijo. Torej, zmanjšanje teh emisij so, uh, je lahko zelo, zelo visoko. Lahko lahko prije do bistvene izboljšave učinkovitosti. Da sploh ne govorimo o tem, da uh, možne aplikacije zadevajo tudi naše vsakdanje življenje. Tukaj uh, lahko govorimo o bančništvu, o uh, javnih upravah, lago, lahko govorimo o e-vodenju in torej vsi tiste panoge, kjer lahko te tehnologije privedejo do uh, zmanjšanja ogličnih emisij, ampak tudi um, prihranek na času, s tem se izboljša izboljša tudi kakovost življenja državljanov. Torej, to je bistvenega pomena, ampak toliko bolj pomembno bo to poročilo, če bo jutri parlament potrdil obvezujočo naravo. In samo še dvoje predsedujoči. Eh, torej a, eh, potem a, eh, tako imenovani smart meters, torej pametni števci, pametne mreže in pametna mesta. Ravno včeraj v tej dvorani 700 županov iz cele Evrope v prisotnosti komisarja in našega predsednika je podpisalo nov sporazum za večjo učinkovitost v mestih, kjer živi 75 odstotkov vseh evropskih državljanov. Torej mesta lahko dajo svoj prispevek k večji učinkovitosti in boljšemu socialnemu socialnemu razvoju. Hvala. Hvala lepa, gospa poročevalka. Zdaj pa je na vrsti postopek pritegnitve pozornosti. Predajmo besedo gospe Makovej. Jaz sem poročevalka v senci za poročilo Kocolino. Potem predajamo besedo gospe Bažesku. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Evropska sredstva morajo priti do evropskih državljanov. Če hočemo odpraviti korupcijo v sistemu javnih eh, naročil, moramo vzpostaviti transparentni sistem javnih razpisov. Vzpostavitve zakonodajnih in institucionalnih ukrepov so bile ključnega pomena in so predstavljali velik uspeh. Potrebujemo boljšo, eh, boljši boj proti davčnim goljofijam, še posebej na področju DDV-a. To seveda predstavlja tudi prioriteto za romunsko vlado, ki je ustanovila tudi poseben oddelek oziroma posebno enoto za boj proti korupciji in to je tudi kontaktna točka z Olafom. Gospa Basesko, zdi se mi, da ste se nekoliko prenagljali, to je, bilo, to je bil predmet eh, prihodnega oziroma naslednjega poročila, ampak nič hudega, svojo nalogo ste dobro opravili. Nadaljujemo pa z neutrudljivo gospod Tikav, izvolite. Hvala lepa, predsedujoči, gospod eh, komisar. Pozdravljam sklepe sveta iz marca 2010, ki prvič zelo jasno izpostavljajo potrebo po 20 odstotnem izboljšanju energetske učinkovitosti. In to lahko dosežemo z uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij, še posebej na področju transporta, prometa in gradbeništva, še posebej za uporabo tako imenovanih pametnih omrežij. Vsi sistemi, ki temelijo na IKT, lahko prispevajo k zmanjšanju energetske potrošnje v zgradbah do 70 odstotkov eh, na področju transporta pa ta stopnja lahko doseže 27 odstotkov. Energetska omrežja morajo postati pametna, inteligentna in pretok električne energije mora postati bolj fleksibilen in prav tako ga je potrebno upravljati na bolj fleksibilen način za uporabo IKT. Prav tako moramo več ulagati v dostop do spleta, eh, predvsem kar zadeva dostop do široko pasovnega internetnega dostopa širom Evrope. Hvala lepa, gospod eh, komisar. A, izvolite, še vi. Mislim, da ste besedo dali kolegici. E, mislim, da smo se nekoliko zmedli, kar zadeva eh, to, kdo je na vrsti, zato se vam opravičujem. Ni problema, pravi predsedujoči, gospod komisar, beseda je vaša. Predsedujoči, gospe in gospodje, Evropska komisija zelo ceni vašo, vaše zanimanje in vaša priporočila in sicer za mobilizacijo IKT-jev za prehod na nizkoglično gospodarstvo in a, z veliko pozornostjo smo prebrali poročilo gospe Toje. E, priznavamo, da a, IKT lahko odigrava zelo pomembno vlogo pri zmanjševanju toplogrednih plinov in a, zato, da bomo izkoristili ta potencial, bo potrebno a, sprejeti ustrezne krepe. Zaradi tega komisija namerava, da bi to postala prioritetna naloga v okviru digitalne agende, ki jo bo Evropska komisija v kratkem sprejela. Tako kot ste omenili, IKT lahko prispeva k precejšnjemu izboljšanju energetske učinkovitosti na mnogih področjih, kot je naprimer gradbeništvo, promet in mnogi drugi. Eh, dejansko eh, se zavedamo tudi pomembne vloge pametnih števcev eh, in pametnih mest za uresničevanje tega potencijala v mnogih državah članicah. Zato seveda moramo ponuditi več našim potrošnikov, zato da bodo liti lahko bolje izkoristili nove tehnologije. Uh, Eh, dejansko eh, bistveno je tudi zmanjšati emisije, ki jih shajajo iz same panoge eh, informacijskih in telekomunikacijskih tehnologij. Dejansko zato, da bomo lahko izkoristili dejanske ugodnosti teh tehnologij In zaradi tega moramo poštevati tudi te vidike. Od sprejetja tega priporočila na to temo oktobra let, eh, let 2009 je komisija a, sprejela vrsto ukrepov a, in stikov z raznimi deležniki za to, da bi razvili to agendo. Naj omenim nekatere točke in sicer leta 2010 a, bo, a, for, je, je bil sprožen forum za učinkovitost IKT-ja in sicer ob upoštevanju seveda reda raznih združen iz družnih držav in Japonske, zato da bo ustvarili ustrezen ok, ok, okvir, kar zadeva tudi oglično sled in to bomo razvijali skozi celo leto 2010 forum, skušal gotoviti tudi, katere prednosti lahko ponuja IKT za, podje, za področja, kot je gradbeništvo in promet. Mnoge, mnoge, mnoga mesta v Evropi so podpisala sporazum za Eh, zeleno, eh, zelena mesta in eh, sicer zato, da bi bistveno zmanjšali svoje emisije do leta 2015. Število mesta, ki so podpisali digitalno agendo, se je povečalo v zadnjih časih in trgi se približujejo potrošnikom, kar zadeva uvajanje novih tehnologij, tudi kar zadeva pametne mreže in pametne števce. Eh, tudi eh, naš cilj je to, da bi eh, komisija unesla ustrezni regulativni okvir za uresničevanje pametnih števcev in za tudi tretji paket ukrepov na tem področju, ki bi moral biti predlagan do konca leta 2011. Naj vam povem, da je komisija izredno angažirana za uresničevanje svežnja 2020. 2020 in eh, pri vsem tem IKT bo odigral pomembno vlogo. Zahvaljujemo se vam za pomemben prispevek, ki ste, ga, eh, ki ste nam ga nudili v obliki vašega poročila in vam lahko zagotovimo, da bomo, se bomo prizadevali za sprijetje ustrezne zakonodaje. Hvala lepa, gospod eh, komisar. O tem poročilu bomo glasovali jutri. Prehajamo zdaj na zadnjo točko na dnevnem redu.